The sitting is resumed. And the next item. Nadaljevali bomo z zasedanjem in naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Žoli, druga revizija sporazuma o partnerstvu AKPS, e sporazum iz Kotonuja. Prvi na vrsti, če je prisotna, je gospa Žoli, če ne pa bomo dali besedo najprej komisiji.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 nam daje možnost, da eh, pregledamo tudi različne posledice, ki so jih pustile kriza, finančna kriza in eh, način življenja, eh, ki ni zaznamoval samo meja, ampak tudi te večdimenzijske krize. Potrebno je radikalno spremeniti način razmišljanja. Poročilo, ki je predložena, je bilo enoglasno sprejeto strani članov eh, odbora za razvoj in to se mi zdi prvi eh, korak eh, pri tem potrebnem novem oblikovanju. Prvo načelo je koherentnost, trgovinska politika, kmetijska politika, fišerstvo, Vse to mora biti oblikovano koherentno in sicer na ta način, da je mogoče zagotoviti trajnostni razvoj, da je eh, mogoč boj proti revščini eh, in ustrezen nivo življenja. Lahko vam povem, da danes temu ni tako. Eh, če si pogledamo trgovino kot smotr eh, po sebi in ne razvoj, in posledico razvojne politike, eh, potem žrtvujemo prebivalstvo ehm, nad eh, nacionalnim eh, podjetjem. In zato ljudje tam vidijo eh, tudi grožnjo svojemu gospodarskemu položaju in določene dimenzije pa so popolnoma spregledane v okviru tega sodelovanja. podežel, na podeželje odpade več kot 60 eh, odstotkov eh, in eh, tu pomoč ni zadostna, to je potrebno spremeniti, kako se mogoče boriti z oper revščino, ne da bi kot prioriteto postavili suverenost nad živili. Avstrijska politika mora biti v ospredju, sodelovanje mora potekati za lokalnimi kmetovalci, Eh, in to je načelnega pomena. Eh, demokratična legitimnost vlade je še posebej ogrožena in to je zelo zaskrbljujoče. Eh, gre za prisvajanje zemlje strani tujih investitorjev zaradi povečevanja cen živil. Eh, Kitajska naj bi že posedovala tisoče hektarjev v teh regijah in s tem vprašanjem se je potrebno ukvarjati, eh, kajti to lahko privede do eh, konfliktov in uporov zaradi naraščajoče revščine. Skratka, voda in zemlja sta nujna predpogoja za to prebivalstvo. No, potem so tu še davčne oaze. Eh, to ima tudi posledice na gospodarstvo in to ima posledice tudi na eh, finančne inštitucije. In sicer eh, znaša B kapitala desetkrat več, kot pa je višina razvojne pomoči. Potrebni so zavezujoč boljši pogoji in pogodbe, ki bi jih multinacionalke spoštovale eh, in da bi se na ta način ustrezno uredili tudi davčna vprašanja in izgube. To priliko izkoriščam tudi zato, da še enkrat opozorim na demokratični deficit eh, te revizije. Eh, parlament ni bil vključen tudi skupna paritetna skupščina bi morala biti vključena, gospod komisar, gospod predsedujoči, kolegice, kolegi. E, upamo, da bodo pristojni dejansko izkoristili to priliko, da bo prišlo do spremenjenega načina razmišljanja v prid AKP-ju. Hvala, sedaj pa za eno minuto, gospod Moreira. Gospod predsedujoči, gospod eh, komisar kolegice, kolegi. Mednarodna trgovina oziroma odbor za mednarodno trgovino, ki mu predsedujem, eh, se je odločil, da zauzame stališče do revizije sporazuma iz Kotonu in sicer iz dveh razlogov. Prvič, zaradi tega, ker je mednarodna trgovina bistvena sestavina odnosov med eh, državami AKP in Evropsko unijo in drugič, eh, zaradi tega, ker sporazum iz Kotonija eh, predstavlja nov način partnerskih pogodb. Eh, in iz tega razloga smo se odločili, eh, da se vključimo z poročilo in sam sem bil izbran za poročevalca. To poročilo govori o dveh skrbeh. Sicer prva stvar zadeva partnerske, gospodarske sporazume potem priznavanje parlamentarnih institucij, ki bi morale imeti nalogo nadzora in tudi avtonomija obih področji, eh, sinergija. In to zadeva tudi nove interparlamentarne institucije, ki obstajajo na osnovi eh, teh sporozumov. Gospod Pegoht. Dear colleagues, Spoštovani predsednik, dragi kolegi, zelo cenim za to, da se tako zelo zanimate za drugi pregled sporazuma s Kotonuja. Z zanimanjem sem tudi prebral poročilo odbora za mednarodno trgovino. V celem procesu je bila naša prioriteta, da obveščamo Evropski parlament, kot smo to počeli v preteklih mesecih pogajanja so sedaj v, bila v zagonu in sedaj prihajajo v končno fazo. Naslednje skupno srečanje ambasadorjev pa bo dokazalo, kako vredna so bila ta pogajanja. Naslednje srečanje bo marca in takrat naj bi zaključili revizijo tega sporazuma. Sedaj pa nekaj mnen o poročilu poročilo nam je pomagalo ohraniti določena stališča Evropske unije. Naj navedem nekaj. Krepitev Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, potem tudi mednarodno sodišče je potrdilo naše stališče. Tudi pomen, ki ste ga podarili v zvezi z varnostjo prehrane, je tak, da se strinjamo z njim. Začel bi se, osredotočil bi se na štiri točke, ki smo jih tudi podarali pri skupnem parlamentarnem odboru. Komisija bo okrepila vlogo parlamentov in zato ne želimo ošibiti skupne parlamentarne skupščine, ampak je treba to videti pri, v tem videti večjo kompetenco, predvsem kar se tiče bodočih ekonomskih partnerskih dogovorov in programov pomoči. Moramo okrepiti sodelovanje posameznih institucij, vključno z regionalnimi in parlamentarnimi organi. Zmanjšanje parlamentarnih srečanj bi tukaj bilo v pomoč, vendar pa se moramo, moramo tukaj pridobiti soglasje vseh tistih, ki so najbolj vključeni v to. Hkrati pa bi bilo zanimivo, če bi zvedeli tudi več od parlamentov, kaj menijo oni o vlogi skupne parlamentarne skupščine. Sama uvedba regionalnih sporozumov o gospodarskem partnerstvu je pomenilo boljšo sinergijo, ampak sedaj zaradi tega zahtevamo tudi revizijo tega sporazuma, ker je postal zastarev. Z partnerji AK, držav AKP smo se strinjali, da bomo stremeli k temu, da bo, bodo te sporozumi še bolj učinkoviti. Niti politično ni zaželeno, niti ni pravno izvedljivo, da bi uvedli neke unilateralne um, sporozume, kot so tudi GSP ali pa GSP. Komisija pozdravlja poziv, da bi se Kotonu nasplošno bolj posvetil tudi pomoči in pa trgovini. V vašem poročilu izražate skrbljenost v zvezi z sporozumem o gospodarskem partnerstvu, da bi lahko tako zmanjšali moč skupine držav ACP, AKP mislimo, da gre tukaj bolj za priložnost kot za grožno. Regijska integracija je bistvena za te države in v vsakem primeru moramo to dejstvo vključiti v kotonujski sporazum, zato da bomo podprli vse napore, ki služijo temu cilju. To pa vsekakor ne pomeni, da bi zapustili skupino AKP ali jih pustili na cedilu in tudi partneri z AKP se strinjajo s tem. Sedaj pa še sektorske politike, ki jih omenjate v vašem poročilu. Strinjamo se z pomenom podnebnih sprememb in obnovljivih verov energije, ki so že vključeni v trenutno revizijo. Enako pa bomo tudi posvetili varstvu prehrane na regionalni ravni. Podpiramo tudi dobro upravljanje davčnih eh, zadev in fiskalnih zadev, kajti to je bistven predpogoj kotonujskega sporazuma. Na podlagi devetega člena kotonujskega sporazuma pripravljamo nov načrt za boljše upravljanje z davki. In to želimo tudi vključiti v revizijo. Zato lahko potrdim, da se strinjam z vami, namreč da ustvarimo učinkovito in poštene davčne sisteme in pa pošteno davčno administracijo, učinkovito davčno administracijo in da okrepimo udeležbo držav v razvoju v davčnih procesih. Poleg tega pa ste omenili, da se komisija ni posvetil, posvetovala z širšim spektrom akterjev v skladu z točko 2.8. In strinjam se, da za prihodnost naših odnosov po letu 2020 potrebujemo boljše sodelovanje, morda tudi v obliki zele, um, zelene knjige. Kot osnova za to nam lahko nudi ravno revizija tega sporazuma kot nekaj, kar smo se pač naučili iz tega. Sedaj pa za dve minuti gospod Preda. Hvala lepa, rad bi čestitev gospe Žoli za njeno poročilo. Teme v samem poročilu so zelo pomembne, zato da lahko zagotovi, da bo to ostajalo temelj za dobro partnerstvo z državami AKP in pa zanesljiv instrument pri uvajanju novih instrumentov v teh državah države AKP so zelo prizadete zaradi finančne in gospodarske krize in pa tudi zaradi posledice nevarne dobave hrane in pa podnebnih sprememb. Zato moramo ustrezno oceniti, kaj pomeni regionalizacija odnosov med državami AKP in EU. Revidirano besedilo mora vsebovati vse potrebne sestavine za učinkovito sodelovanje, ki bo lahko prispevalo k boljšem doseganju razvojnih ciljev tisočletja. V imenu EPP sem predlagal pet predlogov sprememb, ki dovoljujejo bolj jasno, omogočajo bolj jasno branje nekaterih glavnih točk. Naprimer, točka 29. Tu je pomembno, da ustrajamo o pomembnosti odgovornosti oziroma obdelovalne zemlje. Prisiliti moramo transnacionalne organizacije, da objavijo tudi svoje profite in to moramo obravnavati na mednarodni ravni. V 25. točki moramo, se moramo jasno um, navesti tudi na varnost prehrane in to še bolj povdariti. Potem pa 31. Ta, to, kar je tukaj navedeno, s tem se ne strinjamo v naši poslanski skupini. Hvala. Gospod Dezir, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegice, kolegi. Tudi z moje strani čestitke gospe Žoli za to poročilo, pa tudi eh, za to da je upoštevala prispevke socialdemokratske poslanske skupine. E, če tudi je veliko amadmajev, se v tem poročilu prepoznamo. E, partnerstvo EU-AKP je pravzaprav nadaljevanje zgodovinskega angažmaja, tega ne smemo banalizirati. E, tudi ne z potrebo po prilagoditvi pravilom WHO. In Na ta način se upoštevajo različne politike, razvojni cili eh, in eh, spodbojanje miru in demokracije ter človekovih pravic. Ne gre za to, da se uvede nekakšen model, ampak da eh, skupaj s temi državami izvajamo politiko trajnostnega razvoja. Zato je potrebna tudi revizija tega sporazuma, da bi vključili nove elemente, naprimer transfer tehnologije, Eh, klimatske spremembe, trajnostni viri energije, treba se je osredotočiti eh, na eh, kmetijstvo, na suverenost na področju živil, na davčna vprašanja, upravljanje in tako naprej. potrebno je torej partnerstvo in izvajanje tega partnerskega sporazuma bo povzročilo, da bodo določeni elementi tudi odpadli. Eh, potrebno pa je ohraniti dejstvo, eh, da trgovinski sistemi eh, ne bi smeli imeti negativnih posledic v reviziji eh, sporazuma mora biti vse to poštevano, tudi kar zadeva migracije. Dejansko eh, želimo, eh, da je govora o spoštovanju pravic migrantov in da je to potrebno poštevati. Hvala. Louis Michel. Gospod predsedojoči, gospod komisar čestitke gospe Žoli eh, za korektnost in preciznost poročila. Druga revizija sporazuma iz Kotonuja mora pravzaprav potrditi to, kar je bilo doseženo v Lomeju. Eh, zagotovljeno mora biti tudi solidarnost AKP držav. Mi nudimo politične garancije, seveda tudi za ta novi sporazum, ponovna revizija. Nadzor sporazuma eh, pa mora eh, biti izvajena tudi strani parlamentov partnerskih držav. Vem, da je to težak izziv, vendar pa se še prav posebej trudimo v tej smeri za to, da bi zagotovili tudi odgovornost tamkajšnjih parlamentov. To je zelo pomembno za naše partnerske države, kaj ti veste, da določene države sploh ne želijo, da bi se parlamenti s tem ukvarjali. Vendar je to pomembno za demokracijo in tudi parlamentarna skupščina AKP EU je pomembna z vedika eh, novega sporazuma. Eh, tu gre za nacionalne in za regionalne strategije, eh, ki eh, naj bi se predebatirale tudi v tamkajšnjih regionalnih parlamentih. Eh, Eh, potrebno je upoštevati dokumente, vključiti eh, regionalno, nacionalno strategijo in paritetna parlamentarna skupščina eh, potrebuje dve seji. Da bi to skrajšali samo na eno zasedanje, bi bil to zelo negativni signal za naše partnerje. Delo mora biti ustrezno organizirano in 25. januarja bomo lahko podali konkretne predloge v odboru paritetne skupščine. Eh, parlamentarni organi bodo seveda vključeni v to delo in zlasti zato, da bi poglobili eh, to razvojno dimenzijo. Pozdravljam to, kar ste povedali, gospod komisar, in imam nikakršnega eh, dvoma nad tem, da ste odkriti, ko govorite o tem, da je potrebno v polni meri realizirati tudi razvojno komponento. Poleg tega, je eh, za kotonujske države potrebno zagotoviti tudi povečanje eh, sredstev. Hvala, eh, gospodiva, za tri minute. Hvala. Govorimo o odpravljanju revščine in okoli 315 milijard evrov smo že vključevali v odpravljanje revščine, ampak načeloma revščina pa še vedno raste zakaj v državah AKP izvajamo, ne izvajamo programov, ki smo jih izvali v naši zgodovini. Bodi si v Bruslu ali kjerkoli, nihče ni obogatil ukrepi, kakršni želimo uvesti v državah AKP. V Evropi smo ustvarili blaginjo s tem, da smo ustvarili v blaginjo. Kako pa jo bomo ustvarili v državah AKP? gospa Žoli je zelo zanimivo identificirala, da gre za beg kapitala in osemkrat več denarja, kot ga tja uložimo, gre ven. Zakaj se ga ne uporabi v, tem, v teh državah? Zakaj ne ustvarimo pogojev za to, da bi lahko kapital ostal doma, ustvaril delovna mesta in spostavil blaginjo? Dokler ne bomo odgovorili na ta vprašanja, gospod predsednik, izgubljamo denar davkoplačevalcev, ne da bi pa odpravili revščino pri eni sami osebi. You, Hvala. Gospod Cimer, ena minuta. Meine Fraktion unterstützt den Bericht. Moja poslanska skupina podpira poročilo Eve Žoli. Mi zahtevamo poštevanje naslednjih problemov. Eh, vključevanje posledic klimatskih sprememb in eh, potrebno prilagajanje za države AKP. Zaskrbljenost držav AKP, da bi zaradi eh, regionalnih pogajanj skupinami AKP izginila solidarnost med skupnostjo držav AKP možnost, da na osnovi sporazuma iz Kotonuja realiziramo ustrezne investicije na področju storitev in infrastrukture z, in da to podpremo z EU krediti in hkrati nasprotujemo eh, uvajanju eh, kvoten za vračanje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 Hvala. Za me je bilo kar malo šokantno, ko je na konferenci o prehrani afriška delegacija pokazala napis Ne hranite Afrike. Afrika ne potrebuje pomoči za, preh, za hrano, ampak mora biti samo sebi zadostna v interesu prebivalstva in tudi drugih je, da se da kmetom možnost, da sami odločajo o tem, kaj bojo proizvajali, kaj bojo prodali na lokalnem trgu in v interesu lokalnega prebivalstva je, da imajo zdravo in kakovostno prehrano, ki jim je na razpolago lokalno. To sta dve različni logiki. To je liberalizirana globalna trgovina je ena zadeva, samozadostnost pri zagotavljanju prehrane pa je druga zadeva in moramo zagotavljati samozadostnost dobave hrane. Gospod Kačmarek, gospod predsedujoči, gospod komisar. Druga revizija prihaja ravno v zelo zanimivem času, kajti omogoča nam, da pregledamo pre, eh, sporazum v okviru zelo hitro spreminjajočega se okolja. Veliko stvari se je zgodilo lani. Doživeli smo krizo v prehrani, finančno krizo, gospodarsko krizo, potem neuspeh v podnebnih pogajanjih in tako naprej. Kar pa bi je lahko zanimivo za nas v Evropskem parlamentu, pa je uloga skupne parlamentarne skupščine. In pa vedno znova se skuša zmanjšati število sestankov te ustanove. Evropska unija tega ne namerava in to je pomembno, kaj te niti Evropski parlament, niti skupna parlamentarna skupščina ali pa države AKP niso nikoli sodelovali pri postopku odločanja, ko gre za spremembe samega sporazuma. Zanimiv je tudi poskus regionalizacije odnosov. In uh, treba si ogledati značaj te regionalizacije. Nisem proti temu, da bi ta, proti samemu postopku regionalizacije, ampak regionalne srečanja pa ne bi smela nikoli nadomestiti skupne parlamentarne skupščine. Morda bi bilo bolj naravno, da bi skupna parlamentarna skupščina odločala o svojih zadevah, ne pa da o tem odloča sporazum. Podpiram željo, da se podpre vlogo lokalnih parlamentov, Louis Michel je tudi govoril o tem. V prihodnosti želimo, da bodo predstavniki skupne parlamentarne skupščine tudi predstavniki parlamenta. Pomembno je tudi, da nacionalni parlamenti igrajo pomembno ulogo pri izvajanju, nadzoru in oceni dejavnosti, ki se jih tam opravlja. Zato je treba imeti tudi dostop do strateških dokumentov in strinjam se, da ne smemo podvajati določenih funkcij. Torej, sinergija mora biti, je zelo pomembna, da ne bomo tudi um, za manj trošili naše energije. Gospod De Kajzer. Hvala, gospod predsedojoči. E, člen 13 v sporazumu že od leta 2000 ni bil spremenjen, sicer zadeva zelo občutljivo temo, to je imigracija, pravično obravnavanje migrantov, ne vračanje, to so sama bistvena vprašanja. E, boj proti ilegalnim migracijam in vračanje sta pravzaprav osrednji temi, ki obravnava EU, vendar pa poznamo zelo grozovite posledice te politike, ki se zoprestavlja evropskim vrednotam. In to je velika nevarnost za to, eh, da se 13. člen represivno tolmači eh, zaradi tistih, ki prihajajo na črno dejansko je prihajalo do neznosnih humanitarnih situacijah in nekateri želijo še bolj zaostrovati 13. Eh, člen, eh, ko gre za boj proti ilegalnemu priseljevanju. To je zelo težavno odprto vprašanje. Eh, na mesto temu, da bi se borili zoper finančno krizo potrebujemo tu neko drugo rešitev. Če AKP države potrebujejo pomoč pri tem kompleksu vprašanj, potem jim moramo pomagati, kajti potrebujemo migracijo tudi v sedanji krizi, potrebujemo pa legalno eh, imigracijo. To je edina zaščita pred eh, to neprijetno klimo. Hvala. Gospod Rinaldi, eno minuto. <clears throat> Hvala, predsedujoči, komisar, kolegi. Kot liberalni demokrati bi želeli skoristiti priložnost revizije sporazuma iz Kotonuja, da uveljavimo eh, za misel o modernosti, ki jo delimo z AKP državami. Tu mislim predvsem na uveljavljanje politik, ki naj izpostavijo in omogočijo večjo svobodo. Torej svobodo predvsem eh, pred eh, birokracijo, ki je še vedno pretirana v državah AKP in ki postaja ovira za gospodarski razvoj. Svoboda tudi kot možnost predvsem za študente, da gredo študirati eh, zunaj teh držav in mislim, da bi morali izkoristiti priložnost revizije za to, da sprožimo program štipendij. Svoboda prek širjenja novih tehnologij na področju informatike, zato da predvsem internet postane neka skupš, skupna dediščina in eh, ne na zadnje svobodni pretok delavcev, tako da rešimo tudi hude, eh, hude interference, ki jih je omenila tudi gospode Kajzer v zvezi z dvostranskimi sporazumi. Torej, eh, ta sporazum ima dolgo zgodovino in ne bomo znali biti še vedno avangardni, če bomo še vedno odigravali našo veliko vlogo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Nedelčeva, eno minuto in pol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 vsebina političnega dialoga mora biti zasnovana bolj precizno. E, ne smemo izgubiti izpred oči konsolidacije miru, reševanje konfliktov e, in e, mirne rešitve. Trgovina z malim orožjem in drogami ogroža ta prizadevanja. Poskrbeti moramo za to, da učinki na gospodarstvo in eh, socijalno področje ne bodo eh, občutni. Eh, to je zelo pomembno za te regije, ki temelijo na kmetijstvu. Potrebno je trajnostno skrbovanje z energijo, izobraževanje mladih, samo dialog z lokalnim prebivalstvom zagotavlja napredek. In to je tudi pomembno za boljšo kohezijo med različnimi deli sporazuma. Eh, sodelovanje parlamentov, njihovo vključevanje v vseh državah AKP obeta uspeh tudi za prihodnost, zlasti zaradi povečevanja transparentnosti, gre za temeljna načela, za duh sporazuma, eh, to je treba ohraniti, ne smemo pozabiti na glavni cilj odpravljanje revščine, zagotavljanje eh, napredka. Hvala. Hvala lepa, čestitam. Zdaj pa gospod Kešman, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Kratkost, kratkost je razlog za čestitke in torej čestitam komisarju in tudi s tistim, ki so bili kratki. Torej, tukaj gre za <clears throat> tudi eh, izpostavljanje eh, načela ne eh, možnosti pogajanja o nekih temeljnih vrednotah, kot so človekove pravice, kot je tudi Eh, diskriminacija na podlagi spolne orientacije oziroma rase, eh, starosti ali tudi na podlagi morebitnih bolezni, kot je HIV. Naj povem, da vse to je ključnega pomena za naš parlament. Človeko pravice večkrat so zelo skrčene in ta, to krčenje gre eh, tudi v korist določenih političnih skupin. Dejstvo, da so človekove pravice v sami srčiki Evropskega parlamenta, pomeni, da to mora biti tudi v središču naših odnosov z vsemi državami AKP. Komisar, eh, verjetno to je zadnjič, ko boste stopili pred eh, nami v vašem trenutnem mandatu in torej se vam želim zahvaliti hvaliti v imenu parlamenta. Vi ste vedno branili človekove pravice in vrednote Evropske unije in torej vam želim veliko sreče in veliko učinkovitega dela pri vašem novem mandatu. Hvala lepa, zdaj pa gospod Karvajo, minuto in pol izvolite. Predsedujoči, Eh, revizija sporazuma iz Kotonuja zadeva načelno vprašanje trajnostno razvoj, eh, integracijo teh držav v svetovno gospodarstvo, potem klimatske spremembe, varno oskrbo z energijo, eh, izobraževanje. Vse to so vprašanje, ki so izjemnega pomena za razvoj teh držav. Podnebne spremembe, kot že rečeno, tako podstavljajo pomemben del. Eh, pomembno je, da te države izkoriščajo trajnostne vire energije, ki jih tudi posedujejo. Eh, pomembno je, da se ustrezno odzivajo na globalne krize. Potrebna je investicija v izobraževanje. To je pomembno za eh, boj proti brezposelnosti in revščini. Migracije, Eh, beg možganov, vse to je zelo pomembno za te države. Te stvari je treba urediti. In zlasti male države so izjemno ranljive. In uh, izvedba. Eh, tega sporazuma mora upoštevati tudi rezultate iz Barbadosa in eh, Mauriciusa, tako da tudi države lahko dosežejo ustrezen razvoj. Hvala lepa, zdaj pa gospod Fejo, minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospod komisar, Evropska E, komisija mora podati izjavo glede druge revizije sporazuma iz Kotonuja, vendar pa mi dovolite, da opozorim na to, da obstajajo tudi težave. Moja prva misel seveda velja e, potresu v Haitiju, e, ki predstavlja nepremostljivo težavo. Pri naši specifični temi vemo, da kot onu nudi okvir za razvoj, eh, da je to skupen odgovor AKP EU na globalizacijo, da gre za ohranjanje miru, varnosti, razvoj politične demokracije. Leta 2005 je bil storjen korak v pravo smer in eh, imamo pa pred seboj še dolgo pot. Eh, soočamo se z posledicami finančne krize, z klimatskimi spremembami in vse to narekuje eh, spremembo tega sporazuma oziroma njegovo revizijo. In mislim, da je potrebno, da so vključeni nacionalni parlamenti in sicer v sedanju in tudi v bodoče revizije in revizije Eh, zato vsa potreba tudi po našem sodelovanju. Hvala lepa, gospod Mario Mauro. Minuto in pol hvala, predsedujoči. Cilj, ki ga moramo zasledovati v drugi reviziji tega partnerskega sporozuma, je nedvomno cilj kulture odgovornosti. Težko bomo to dosegli brez prispevka eh, civilne družbe, eh, ne eh, vladnih akterjev oziroma brez parlamentov. Kajti mislim, da je nemogoče doseči take politike, ki naj odražajo dejanske potrebe zainteresiranega prebivalstva. Drug ključni element je humanitarna pomoč. 300 milijard dolarjev pomoči v zadnjih 40 letih niso <clears throat> imeli nobenega učinka, če upoštevamo, da rasem afriške celine v istem obdobju znašala manj kot cela, nič cela dva odstotka. To je zares prav, prava, pravi apokaliptični scenarij in mednarodna skupnost se mora tega zavedati in se končno lotiti vprašanja držav v razvoju kot res našega problema, kot problema, ki zadeva nas, naš vsakdan, naše skupnosti, ki se, vprašanje torej, ki se jih moramo lotiti dan za dnem skupaj z lokalnimi institucijami, ki iščejo možnost legitimacije in torej v veljavnosti. Ne na zadnje želim povdariti, da vlagati v človeški kapital pomeni uh, razumeti, da vir za obnovo so ravno ljudje, ki živijo v skromnih okoliščinah uh, in njihova je odgovornost, da uh, Afriko popeljejo na drugo stran reke. Mi moramo imeti jasne cilje in sicer tisto skupno dobro, ki je ne samo v interesu držav AKP, ampak tudi nas, naših državljanov, naše prihodnosti. Moramo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

raportul dezbătut astăzi. Hvala lepa, predsedujoči, komisar. Poročilo, o katerem danes razpravljamo, se navezuje na uh, uh, varnost držav AKP. Ne moramo govoriti o tem, ne da bi upoštevali določenih okoliščin, ki so povezane z kmetijstvom v Evropski uniji. Evropska unija lahko in mora odigrati vlogo kot regulator mednarodnih svetovnih trgov, uh, uvoza hrane, po, povečovanje takega uvoza uvoza, to vpliva tudi na povečevanje cen eh, hrane. Potrebno je torej, da raven kmetijskih pridelkov v Evropski uniji se ohrani na isti ravni eh, v interesu držav AKP in tudi sem prepričan, da vsi vidiki, ki so povezani z varnostjo prehramne oskrbne v revnih državah, je, to je tudi povezano sa prihodnostjo skupne kmetijske politike v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Durand, eno minuto. Ah, gospod predsedujoči eh, čestitam kolegici gospe joly za to odlično poročilo eh, naše partnerstvo z državami AKP je bolj pomembno kot kdajkoli in to kaže tudi katastrofa na Haitiju Partnerstvo AKP EU je izjemno pomembno, potrebno ga je ukrepiti v prihodnje. Gospod komisar, posebej se obračam na vas. Eh, tu gre za trgovino in za druge oblike sodelovanja, ki so vključene v sporazum. Eh, tri predloge imamo. Parlamentarna kontrola je izjemnega pomembna in obe letni zasedani morata biti realizirani. Ne smemo jo zmanjšati samo na eno. Potem eh, pomen gospodarskega partnerstva, tudi tu je parlamentarna kontrola velikega pomembna, tudi v Eh, strogi trgovinski logiki, kajti parlament bo lahko prevzel odgovornost in v interesu prebivalstva izvajal kontrolo in sicer v korist partnerskega sporazuma. Hvala lepa, gospa Ferreira, eno minuto. Gospod Ferreira, eno minuto. Komisarju Karš, kolega. Gospod eh, predsednik, gospod komisar, dragi kolegice, kolegi, revizija sporazuma iz Kotonuja eh, mora biti zelo pomemben del eh, našega sodelovanja s temi državami. Eh, potrebno je dati prispevek za avtonomni in suveren razvoj AKP držav. Eh, mehanizmi, ki so v teku danes, povzročajo odvisnost, ki duši. Potrebna je stabilizacija skupnost mora poskrbeti za krepitev eh, sodelovanja, eh, temu pripomorejo tudi trgovinski sporazumi, pomoč iz razvojnega sklada, ki nakazujejo strezno pot. Eh, te države ne smejo zaiti v novo odvisno strani multinacionalk. To ne sme prispevati k temu, da bi se ti viri izrabljali v druge namene, ne v namene teh držav. Eh, ti sporazumi so pomembni tudi zato, da se upoštevajo rezerve in prioritete teh držav. Hvala. Gospodine Maje, eno minuto. Gospod predsednik, točka 31 osnutka druge revizije se mi ne zdi smiselna. Eh, tudi sam sem eh, proti temu, da bi prišlo do nekakšnih štafet eh, pri vračanju, ko bi se prizadete osebe podajale iz ene države v drugo. Prav tako obstaja potreba potem, da se ti verižni sporazumi bolje uredijo. Eh, prav tako eh, sploh ne sme prihajati do take situacije. Cirkularne vize se mi zdijo napačna pot. Podpirajmo samo pomoč iz miloščine,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 Okay. Hvala lepa, razvili smo razpravo o hudi tragediji na Haitiju in kako lahko Evropa prispeva k temu. Ta razprava nam smo razpomniti na neko dejstvo in zaradi tega sem prevzel besedo na to, torej, da sporazumi s tistimi državami, ki imajo zelo hude gospodarske težave in ki so zelo izpostavljeni to vrstnim katastrofam, kot je naprimer katastrofa na Haiti. Vse to je, vsega tega se je treba lotiti na drugačen način v primerjavi z drugimi trgovinskimi sporazumi. Dejansko gre za državo države, ki jih prizadeva revščina, bolezni, so države, kjer človeška kriza je nenehna in zaradi tega moramo moramo aktivno delovati. Eh, to, o čemer smo se danes pogovarjali, nas mora privesti do tega, da uh, ocenimo, da, da ovrednotimo predvsem človekovo življenje bolj kot samo gospodarsko razsežnost. Vse to, o čemer se danes pogovarjamo, mora preseči zgolj administrativne in birokratske probleme. Hvala lepa. Naslednji govornik. Hans-Peter Martin. Danke, prezident. Uh, eh, hvala, gospod predsedojoči. Če pomislimo na Karibe, imamo pred očmi dve sliki eno, ki kaže trenutno veliko katastrofo na Haitiju. In če se je človek že leta dolgo ukvarjal s tem parlamentom, eh, tudi povezave eh, med EU eh, e AKP. V tej debati so bile povedane pomembne stvari, lahko pa bi podali čisto uh, pomemben signal in sicer spričo situacije na uh, Haitiju bi dejansko morali pomagati žrtvam. Eh, to bi imelo simbolni pomen. Pomen, da se ti veliki lepi govori lahko prelijejo tudi v prakso. Hvala lepa, gospod Bevelini. Eno minuto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 Hvala predsedujoči. Eh, skupščina AKP EU je izredno pomembna v tem hudem gospodarskem trenutku, ko je globalizacija razdelila države na države proizvajalce izdelkov in na države proizvajalke ideje. S tem je prišlo torej do migracij tudi delavcev in ne samo blaga. Središče vsega tega je sredozemlje, ki je neko vozlišče med Evropo in AKP državami. Pravila izkotonuje se morajo torej prilagoditi tej novi stvarnosti torej predlagam tudi na predlog Đorđa um, Napolitana, italijanskega predsednika države eh, republike, ki podpira ta predlog, da bi lahko uh, uresničili neko periferni sedež ali fiksni uh, stalno torej, uh, srečanje uh, držav AKP EU v najbolj multietničnem multi uh, multi mestu v Evropi, torej v Neaplju. In torej to tudi na predlog predsednika uh, republike Italije, uh, in, ki si nadeja, da v novem novih, eh, novem sporazumu, lahko spregovorimo tudi o tem predlogu, ki ima tudi prednost, da približuje Evropo državljanom in ljudem Južne Italije, ki je prava logistična platforma Evrope proti državam sredozemlja. Hvala lepa. Zadnji je gospod Ločikovski. Izvolite. Hvala bardzo, panie przewodniczący. Pozvolim poprosić, pozvolim. Hvala lepa, predsedujoči. Dovolil sem si, da Zaprosim za besedo po gospodu Nikolescusu in po njegovih besedah želim podpreti to, kar je povedal. V naših gospodarskih odnosih z drugimi državami, vključno z državami AKP, moramo vedno gledati tudi na varnost eh, prehrane in sicer tudi tako, kot gledamo na njo tukaj v Evropski uniji. Tukaj razvijamo določene izkušnje, prišlo je do reforme trga sladkorja, ki zadeva tudi države AKP in nažalost je to poslabšalo razmere tu v Evropski uniji. Evropski uniji. To je bilo nekaj negativnega za naše kmete in torej moramo vedno imeti v glavi vprašanje varnosti prehrane, kajti to nujno potrebujemo v Evropski uniji. Zdaj pa gospod oziroma komisar De Hucht, izvolite. Hvala lepa. Predsedujoči, najprej z ozirom na uh, splošni sistem preferencialov in uh, eh, GPS, naj povem, da uh, to smo vključili v kotonu, ampak potem smo razumeli, da GSP in GSP plus sta uh, unilateralna, medtem ko kotonu je multilateralen. Torej je težko to, te, te, te sisteme vključiti v sporazum iz kotonuja. Eh, vsekakor, uh, kaj, kaj ti to še bolj uh, otežkoča te povezave? mnogi uh, govorci so tudi vprašali še nekaj in sicer, da bi to prakso dveh uh, sej uh, skupne parlamentarne skupščine ohranile, uh, ohranili, komisija je izrazila svoje stališče v zvezi s tem, to, da morda bi lahko poiskali nek dogovor okrog tega, recimo, da bi imeli neke regionalne seje, ki bi so padale z eno izmed dveh plenarnih zasedanj. Drugače pa z vsemi zasedanji Evropskega parlamenta in vseh, institu in vseh institucij bi a, eh, postale zadeve res zelo zapletene in obremenjujoče. Eh, Za misel, da bi imeli dve plenarni zasedanji, sicer soglašamo s tem, to, da moramo. A, eh, to združiti tudi z regionalnimi srečanjami drugi govorci so omenjali naravo eh, partner, gospodarskih partnerstev in gospodar, sporazumov o gospodarskem partnerstvu. Protnebno bi bilo spregovoriti tudi o sporazumih o gospodarskem partnerstvu in razvoju. Na tak način bi naši pogovori z državami AKP postali nekoliko uh, lažji in tudi razprave in dialog bi postal od, bolj odprt. Če bo parlament uh, pač privolil v sestavo uh, nove komisije in bom jaz eh, dejansko opravljal svoje delo v svojem novem, v svoji novi funkciji, si bo maksimalno prizadeval za to, da ti uh, sporazumi, da ta sporazum postane res pravi uspeh. To pa kar zadeva mm, skupno parlamentarno skupščino. Nekateri govorci so postavljali tudi vprašanje v zvezi z davčnimi temami. Mislim, da sem na to že odgovoril v svojem uvodnem prispevku. Mislim, da je pomembno, da to postane ključni element v našem dialogu z državami AKP, ampak tudi med nami samimi. Vem, da špansko predsedstvo je zelo zainteresirano za to vprašanje in če želimo dejansko priti do določenih rezultatov, moramo imeti toliko poguma, da posežemo v državah v razvoju. To vprašanje je ključnega pomena v odnosih med nami in državami AKP. Špansko predsedstvo bo na to temo prevzelo določene pobude, kolikor sem seznanjen, in potem še migracija. z ozirom na 13. člen, z ozirom na 13. člen obe strani želita posodobiti sporazum. Komisija je predlagala predlog in sicer bi tri stebre na področju migracije in sicer legalna, ilegalna migracija in pa ponovni sprejem. Uh, upoštevali smo različne vidike in vsa področja so vredna iste pozornosti in eh, optimističnimo, kar zadeva iskanje nekega sporazuma, kar zadeva vse tri stebre, ki sem jih ravno kar omenil. Gospod Cashman je podal neko pripombo v zvezi z diskriminacijo in gospod Cashman, gospoda Cashmana ni v dvorani v tem trenutku, mislim, da je vsekako, da ima prav kar zadeva tudi spolna orientacija. To je del predloga, ki ga je dala komisija. Mi pripisujemo velik pomen temu, ampak hkrati moramo biti, se moramo zavedati, da a, v nekaterih državah AKP je homoseksualnost a, prepovedana a, na podlagi zakona. Recimo v, v prednedavnem je prišlo do izjave a, predsednikov Gane in Burundija ker tamle dejansko je prišlo tudi do uvedbe takih diskriminatornih eh, zakonodaj, eh, hkrati pa eh, se moramo soočiti s tem, ali ustrajamo na tem in besedilo je sicer zelo, zelo jasno in torej v tem primeru ne bi prišli do nikakršnega sporazuma. Druga možnost pa je, da se odločamo za pač neko govorico, ki je manj očitna, manj ostra in ki hkrati pokriva tudi vprašanje spolne orientacije. To je m, mm, vprašanje, okrog katerega se bomo morali še pogovarjati uh, tekom naših pogajanj in potem pa še nekaj, eh, naj se odzov. Mislim, da sem s tem se odzval na večino vprašanj. Druge zadeve sem, sem že obdelal v svojem eh, uvodu in s tem zaključujem. Hvala lepa, gospod Degüht. Zdaj pa, gospa Žoli, imate na voljo nekaj časa, da eh, date repliko. Gospod predsedojoči, gospod komisar, drage kolegice, dragi kolegi od uveljavitve sporazuma iz Kotonuja se revščina ni zmanjšala. To pomeni, naše razvojne naloge nismo ustrezno opravili, zato se mora nekaj spremeniti s to drugo revizijo. E, zelo sem vesela, da lahko ugotovim, da obstaja širok konsens, kar zadeva ukrepe, ki jih predlagam. In mislim, Eh, da je eh, sredstvo, ki ga imamo na voljo, da postanemo dejavni pri odpravi revščine, odpravljanje davčnih oaz in vemo, kaj nam je tu storiti. Eh, v okviru EU in tudi v regijah AKP lahko zadolžimo multinacionalne koncerne, Eh, da povedo, kakšne imajo eh, prihodke, dobičke na državo, kajti mednarodna pravila to sicer zahtevajo. Vendar pa dokler stvari niso še tako daleč in to bo prav gotovo trajalo še leta dolgo, predlagam, da izkoristimo tiste možnosti, ki nam jih daje ta sporazum, eh, za to, da bi mi to implementirali že prej. Zato vas prosim, da ne spremete amantmaja v zvezi 16. odstavkom, ampak moje prvotno besedilo. Kajti le to, torej moje prvotno besedilo, nam omogoča, da spravimo v red svojo lastno hišo v tem oziru. E, poleg tega e, bi e, Evropsko investicijsko banko morali opremiti v tem smislu oziroma ji podeliti uh, mandat, da se bori um, zoper te davčne raje in da dejansko ukrepa zoper tistim podjetjem, eh, ki se umikajo v davčne eh, oaze, naprimer eh, nekateri so prenesli dobičke v Zambijo 46 milijonov in to nikakor ni bilo v smislu izboljšanja življenjskega standarda v eh, Zambiji. To je napolnilo samo žepe funkcionarjem. Eh, to, kar lahko storimo, bi morali storiti s tem, da EIB podelimo ustrezni mandat. A vendar pa tega ne bi smeli gledati samo dolgoročno, da bomo pač delovali nekje v prihodnje, delovati moramo se začeti sedaj. E, obstaja tudi nekaj načel, e, kjer se še nismo mogli uveljaviti, naprimer pri človekovih pravicah in pri migrantih. Zato vas e, prosim, da pri številki 31 spremete moje prvotno eh, besedilo. Ne želimo, da se dopusti eksternalizacija migranskih tokov. Hvala. Hvala, gospa Žoli, hvala vsem. Konec razprave na to temo, glasovali pa bomo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje svetu in komisiji o procesnih pravicah v kazanskih postopkih. Prva govornica je baronis Latford, ki ima na